Eh, naslednjo kratko predstavitev in sicer poročilo gospe Van Bosojt boljšim predpisom enotnega trga naproti. Poročevalka, beseda je vaša. Sorry. Um, dag, beste voorzitter, eh, beste collega's. Uh, ik ben blij dat ik vandaag eindelijk het uh, rapport kan voorstellen. Hvala lepa. Vesela sem, da lahko končno predstavim moje poročilo o boljšim predpisom enotnega trga naproti. Šlo je za dolgo pot in danes lahko rečemo, da je Evropska unija zaplula v nevarne vode. Um, Brexit, Grexit, krize na področju varnosti, krize na področju beguncev, gospodarska kriza in uh, še referendum na nizozemskem prejšnji teden. Ne moremo več kričati po več Evrope za vsako stvar, ti časi so minili. Če me ljudje vprašajo, kaj bi lahko naredila Unija za to, da se bolj približa državljanom, potem sem prepričana, da mora Evropska unija dokazati, kako pomembna je. Samo, če bomo dokazali, da smo pomembni, potem bodo tudi ljudje v nas prepoznali dodano vrednost. Delno je to tudi odgovornost evropskih institucij, Eh, namreč držati se moramo načela subsidiarnosti. To mora imeti prednost, ko sprejemamo odločitve eh, in ko se odločamo, ali je treba na nekem področju ukrepati ali ne, oziroma ko se odločamo o tem, kakšen pristop bi bil tukaj najboljši, ali je potrebna zakonodaja. Eh, in ob tem, da zagotovimo, da je zakonodaja, ki jo tukaj sprejemamo, tudi izvedljiva. In to je srčika mojega poročila o boljših predpisih enotnega trga. To se mi zdi temelj evropskega sodelovanja. Pomembno se mi zdi, da eh, zakonodajo potem, ko jo sprememo, tudi ustrezno izvajamo. Če želimo izvajati enotni trg in če želimo imeti prednosti od enotnega trga, če še želimo soočiti z izzivi enotnega digitalnega trga, moramo dokazati, da so institucije sposobne pokazati rezultate. Ne smemo preveč zagnano vsega regulirati. Tukaj moramo biti zelo previdni, vse udeležene strani je treba upoštevati. Izboljšava zakonodaje ne pomeni eh, preprosto opuščanja zakonodaje. Zagotoviti je treba predvsem to, da bo zakonodaja, ki jo izvajamo, zagotavljala konkurenčnost in da bo eh, ščitila delovna mesta in pa podjetja v Evropi. Treba spodbujati trgovino, inovacije, raziskave, biti moramo pogumni, biti moramo kritični. Potrebujemo dinamičen enotni trg, se lahko samo to prispeva k dobrobiti naših državljanov in upam, da lahko jutri računam na vaš glas. Hvala. A sedaj, kaj prihajamo na, pestupe, na postopek Catch the Eye, najprej Ana Koraca, Marija Bild, um, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalki za odlično poročilo. Boljša regulacija je recept za bolje delovanje enotnega trga. In pri enotnem trgu ne gre za črtanje delovnih mest ali za varstvo potrošnikov, gre za zniževanje administrativnih bremen pravila enotnega trga morajo biti enostavna, sorazmerna in izvedljiva. Moramo se uh, premakniti na oceno učinka, na oceno kakovosti in moramo uh, iskati takšne rešitve na probleme, da bo to, ugovarja, da bo to uh, odgovarjalo vsem državljanom. Uh, Moramo se izogniti če zmernemu sprejemanju zakonodaje. Zato me preseneča, da levica temu nasprotuje. V času, ko potrebujemo pregleden, učinkovit enotni trg, ki mora biti bliže našim državljanom, potrebujemo izvajanje, ne pa nekakšno ideološko konfrontacijo med eh, potrošniki in podjetji. In kot je pravilno povedal um, gospod Timmermans, o velikih stvarih moramo razmišljati veliko in o malih stvarih malo.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 potrošniki niso vedno obveščeni o svojih pravicah in o sredstvih za uveljavljanje svojih pravic. Zato je izredno pomembno, da potrošnikom damo na razpolago vse potrebne informacije in da se tukaj usklajujemo z organizacijami potrošnikov. Um, okvir mora zagotavljati posodabljanje zakonodaje, stalno posodabljanje, treba je slediti. Eh, digitalnim novostim, inovacijam. Naj eh, tukaj omenim mačarsko inovacijo, ki omogoča, da nekdo bere um, kodo na proizvodu in s tem avtomatsko ponudi informacije o tem izdelku. To so inovacije, ki bi jih morali spodbujati. Hvala lepa, Viki Forte, naslednja. No enotni trg naj bi olajšal življenje podjetjem in potrošnikom eh, čez osemindvajset držav za petsto milijoni potrošnikov ni namenjen temu da bi povišal stroške naj bi jih odstranjal in naj bi pomagal gospodarstvom eh, da rastejo in ustvarjajo delovna mesta eh, ta to poročilo moje belgijske kolegice govori o tem, da moramo nova pravila uvajati samo to, ker to pomeni gospodarsko rast. Pravila mora biti enostavna, izvedljiva in zlasti majhna in sene velika podjetja bi morala biti razbremenjena, pri vsem skupaj bi morali več besede imeti tudi nacionalni parlament in morali bi imeti možnost blokirati nezaželjeno zakonodajo. Britanija ni edina, ki želi reformo in dobro je, da so vsi kolegi iz različnih evropskih držav podprli to poročilo. Upam, da bomo jutri na plenarnem zasedanju z veliko večino glasovali za. Hvala lepa, Nikola Kaputo je naslednji govornik. Tema enotnega trga, bistvenega elementa za ponoven zagon rasti in zaposlovanja ob eh, zakonodaji, kot jo imamo, to je tematika, ki je ne moremo odložiti vidimo, da naša podjetja ne delujejo več v konkurenčnem okolju. In poskrbeti moramo tudi za to, da bodo naši potrošniki zaupali v naše gospodarstvo. Zato se moramo bolj potruditi, ko gre za sprejemanje zakonodajnih dokumentov in njihovo uporabo. Ne smemo pozabiti tudi na to, da nimamo ustreznih kazalcev za merjenje učinkovitosti zakonodaje v, na različnih področjih enotnega trga. Vendar pa v vseh fazah se ne bom nikoli utrudil ponavljati, da je treba najprej spoštovati temeljne pravice slediti moramo ciljem, kot so transparentnost in koherentnost. Hvala lepa. Gospod Kaputo, tukaj spreda se mi prižge rdeča lučka. Tukaj spredaj uh, obstaja rdeča lučka, ki se prižge, če govornik govori tako hitro, da mu tolmači ne morejo slediti. Ta lučka je bila pri vas stalno prižgana, tako da vam svetujem, da govorite nekoliko uh, počasneje je zato, da vas bo dejansko kdo razumel. Gospod Šaba Soko, da bi sedaj besedo ženom. Thank you. I can only agree with the view from the Hvala. Strinjam se z tem poročilom. Uh, Eh, kako bi naj izgledal idealni enotni trg. Ne sme imeti preveč regulacije, prav tako pa mora biti ambiciozen in mora tudi poskrbeti za varnost okolja, potrošnikov in za socialne standarde. To mora biti trg, ki razume pomen dobrega izvajanja obstoječih pravil, eh, ne da bi ob tem ustvarjal novo zakonodajo, preden stara sploh še ni izvajana. Treba je ponuditi takšno okolje, kjer lahko uh, um, cveti konkurenčnost in pomeni več delovnih mest in rast. Um, potrebujemo takšen trg, ki bo ponudil močno platformo razvoja za, digital, za digitalna podjetja. Prav tako potrebujemo trg, ki bo zagotovil dolgoročno rast Evropske unije in ta rast mora iti v korist uh, evropskih državljanov. Hvala. Hvala. Kot zadnja dobi besedo Ruža Tomašič.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 Valutni trg predstavlja eno največjih prednosti za vse države članice Evropske unije. Zdi se nam povsem normalno, da trgujemo vsi eni z drugimi in eh, dokler je eh, tako, pravzaprav ni nobenega razloga za eh, strah za to Evropo. To je potrebno razširiti na najrazličnejše storitve in se boriti proti slabim praksam. Eh, počasno izvajanje dobre regulative oziroma dobrih predpisov pa najbolj, eh, najbolj pravzaprav eh, škodijo majhnim in srednjim podjetjem. In eh, Dejstvo je, da lahko boljši predpisti zmanjšajo upravna bremena in pomeni, pomeniti več priložnosti za majhna in srednja podjetja in to mora biti naša prednostna naloga. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije komisarka Vera Jurova. Prezident. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci, v imenu komisije bi se želela zahvaliti odboru za notranji trg in zlasti poročevalki gospe Boswit za to poročilo. Strinjamo se s tem, da je enotni trg eh, konstanta evropske integracije. V zadnjih desetletjih je enotni trg pomenil več delovnih mest in večjo rast. In soočiti se je treba z celotnim političnim ciklom. Lani je komisija predstavila dve glavni pobudi, ki sta bile namenjeni ravno temu strategijo za notni trg in pa sveženo boljši zakonodaji. Eh, prejšnje, eh, prejšnje leto smo pokrili, eh, smo predložili predlog v zvezi za boljšo zakonodajo, od ocene učinka do izvajanje ocene evropske zakonodaje in tako naprej. Ta sveže nam bo pomagal zagotoviti, da se bodo evropski zakoni soočili z realnimi problemi podjetij in državljanov. Evropska zakonodaja bi morala mm, temeljiti na dokazih in na oceni učinka na, v realnem svetu. Na ta način si bomo ponovno pridobili zaupanje evropskih državljanov. Nedavno smo sprejeli uh, Mm, nov medinstitucionalni, medinstitucionalni sporazum o boljši zakonodaji, tako da imamo sedaj pomemben pravni okvir in uh, močnejšo zavezo institucij boljši zakonodaji. Po formalnem sprejetju tega sporazuma pa bo odvisno od sveta in parlamenta. Uh, ti dve institucije morata zagotoviti Eh, sodelovanje s komisijo in eh, s tem izvajanje zakonodaje. Treba je poskrbiti za zakonodajo, ki bo delovala v praksi, ne samo v teoriji. Eh, program REFIT, o katerem smo pravkar razpravljali, je dober zgled za to. Uh, Refit bo igral osrednjo vlogo pri poenostavljanju obstoječe zakonodaje in pri zniževanju nepotrebnih zakonodajnih bremen, zlasti, ko gre za majhna in srednja velika podjetja in za mikropodjetja. In to bomo naredili ob spoštovanju vseh naših socialnih in okoljskih ciljev. Druga pomembna pobuda, ki je bila sprejeta lansko leto, je bila strategija za enotni trg, ki je bila sprejeta oktobra lansko leto. Ta strategija ima tri ključne cilje. Ustvarjanje novih ciljev za ljudi in podjetja, spodbujanje in, in omogočanje inovacij, ki jih potrebuje Evropa in pa tretjič, zagotavljanje praktičnega, praktičnih rezultatov. Ponekod je treba poskrbeti za nove spodbude, recimo potrebujemo eh, potni list za storitve, za ključne gospodarske sektorje, treba je preprečiti diskriminacijo med potrošniki, torej diskriminacija, ki bi temeljila na prebivališču ali eh, narodnosti in treba je poskrbeti za medsebojno priznavanje kvalifikacij. Ampak nove pobude niso dovolj, treba je zagotoviti učinkovito izvajanje obstoječe zakonodaje. Potrebujemo boljšo zakonodajo, zakonodaja mora biti takšna, da bo lahko popravila tudi tisto, kar ne deluje dobro. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo obstoječa pravila pravilno izvajana strani držav članic. Vse skupaj moramo podkrepiti z pametnim pristopom k izvajanju in razvoju klauzule o skladnosti. Tako bomo recimo se zavzeli za okrepljeno partnerstvo z državami članicami s pomočjo načrtov izvajanja za novo zakonodajo in letno bomo preverjali skladnost v dialogih za vsako posamezno državo članico. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, imamo iste cilje, isto vizijo eh, tega, kar želimo doseči. Vsi želimo izboljšati enotni trg, zakonodajo o enotnem trgu in želimo si boljših rezultatov. Zato moramo sodelovati med seboj. Samo svet, parlament in komisija skupaj lahko to dosežejo. Hvala lepa, gospod komisarka.